da bo naslednje zasedanje jutri od 9. do 13. potem pa od 15. do 21. Dnevni red imate v dokumentu za plenarno zasedanje, pa tudi na internetu. Zasedanje je končano. Hvala lepa vsem, ki ste sledili tej razpravi. Zasedanje je končano.